So, dear colleagues, may I ask you to take seat. Kolegice in kolegi, lepo prosim, če se usedete. Kot veste, imamo tukaj uh, skupni sestanek odbora za ekonomske in monetarne zadeve in odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Hvala, Klot. In kot veste, smo tukaj, da se pogovorimo o predlogu osnutka rezolucije um, za zavrnitev nove delegirane uredbe in um, direktive proti pranju denarja, ki, kot veste, uh, naj bi vključila še Šrilanko, Trinidado, Tobag in Tunizijo. Naj pozdravim generalno direktorico DG Just Tino Astolo. In kot veste, imamo predstavnike tudi treh držav, eh, za katere gre iz eh, Tunizija gospod eh, Mohamed Riba Čalgum, ki je finančni minister v Tuniziji. Potem imamo Sabri Bačtobel, državnega sekretarja za zunanje zadeve. Potem veleposlanika Širilanke Rodnija Pereira in Kolina Konelija, veleposlanika Republike Trinidada in Tobago. Um, imamo uh, malo prostora na podiju, se bomo morali presedati in uh, finančni. Ministr eh, Tunizije je sedaj z nami, komisarke Jurove danes ni ni tukaj. Eh, smo pa od nje dobili izjavo komisij, kot komisarke in v tej izjavi lahko rečem, je zapisano, da smo imeli prav, ko smo izpostavili vprašanje Tunizije oziroma dodajanje Tunizije na seznam. Ne le zaradi tega, ker eh, eh, gre za tesno povezavo med eh, Tunizijo in Evropsko unijo, strateški pomen, ulogo demokracije, zgled eh, vladavine prava v regiji Magreba, ampak eh, predvsem dodajanje Tunizije na ta seznam je učinek nesrečnega prekrivanja dogodkov med komisijo in tako dalje. Torej, eh, zavedamo se, da se eh, Tunizija izredno trudi na področju zakonodaje pri, za preprečevanje pranja denarja, da je veliko ukrepala v zadnjih letih in celo mesecih in tednih in je, ima jasen akcijski načrt. Mhm ki bo eh, seveda pokril vsa odprta vprašanja. To je posebna situacija, ki smo jo ustrezno ocenili. Eh, komisija eh, ima avtonomno možnost ocenjevanja in to je dobra osnova oziroma priložnost za našo razpravo in izmenjavo mnen tudi z predstavniki drugih dveh držav, ki, ki so danes tukaj. Torej, Tunizija ima poseben položaj. Klod, bi ti kaj dodal? Roberto. Hvala, eh, Roberto. Se opravičujem, ker malo zamujamo, ampak poskušal bom biti čim bolj časovno učinkovit. Kot prvo, ali imate kaj postopkovnega? So, so you, you... Sorry, uh... Se opravičujem. Uh, vem, da gre za neko vprašanje, ki, se, uh, ki zadeva uh, naknadno delo koordinatorjev. Uh, o tem, prosim, bomo razpravljali po tej začetni razpravi, če dovolite. Vrnili se bomo torej na vašo zahtevo. Hvala gre v bistvu za zadevo, ki se navezuje na sestanek, ki bo sledil temu sestanku. Dobro, sprva prisluhnimo eh, gospe Tini Astoli, eh, potem predstavnikom Tunizije, Širlanke, Trinitada in Tobaga, če se prosim vsi držite časovne omejitve. Eh, vsi, eh, se gotovo zavedamo vseh splošnih vidikov te razprave, ki je potekala ne samo tukaj. Zato je čas omejen. Začnimo torej z gospo uh, Astolo, ki daje besedo za pet minut, torej v imenu komisije. Spoštovane dame in gospode, ekscelence, člani parlamenta, hvala, da ste mi dali možnost, da razpravljamo o tej delegirani uredbi. Eh, pozdravljam eh, vaše napore v Evropskem parlamentu na to temo. Eh, obe inštituciji razumeta prioriteto, ki si ga zasluži boj proti preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma in seveda tudi, kakšno vlogo pri tem ima direktiva proti pranju teori, denarja. Imamo enake prioritete Evropska komisija in Evropski parlament. E, seznam tretjih držav po devetem členu te direktive igra pomembno vlogo v njenem okviru in kot je že omenjeno, prejeli ste izjavo komisije na to temo. Uh, ki ga je, jo je podpisala komisarka Jureva. Naj izpostavim samo nekatere dele te, komis, te izjave, še zlasti glede Tunizije, kajti ta uh, tuni, uh, država je tudi v ospredju predloga osnutka rezolucije. Naj pozdravim prisotnost ministra za finance, gospoda uh, Čalguma, kot tudi eh, njihove ekscelence, veleposlanike eh, Šrilanke ter Trinidada in Tobaka. Po treh letih eh, robustnega pregledovanja leta 2017 so eh, člani. Eh, skupne uh, akcijske skupine uh, prišle do ugotovitve, da te države imajo strateška pomankanja uh, pri uh, boju proti pranju denarja in financiranju terorizma. Uh, komisija je sodelovala pri uh, razpravah uh, v okviru uh, FATF oziroma pri etni skupini za finančno ukrepanje z temi državami. Uh, in eh, gre za eh, resne pomankljivosti na pomembnih področjih. V Tuniziji gre predvsem za nadzor v finančnem sektorju, urejanje nefinančnega sektora in njihov nadzor, na transparentnost eh, dejanskih uporabnikov, kar je ključno za parlament, sposobnost delovanja enote za eh, finančno obveščanje, eh, nadzor eh, nevladnih organizacij, ko gre za financiranje terorizma in sankcije, ki se nanašajo na financiranje trgovine z orožjem. V, to se nanaša tako na Šrilanko kot na Trinidad in Tobago. Te pomankljivosti so bile ugotovljene v vseh treh eh, državah in na visoki ravni se je politično odločilo, da se bo sprejel akcijski načrt eh, v sodelovanju z FATF in eh, tako so pripravili tako imenovani Fed Compliance Document. Na osnovi pregleda dostopnih informacij je komisija eh, sprejela 3. decembra delegirano uredbo o dodajanju teh eh, treh držav med države eh, tretje države z visokim tveganjem v skladu z devetim členom direktive proti pranju denarja. Komisija pozdravlja Eh, visoko politično pripravljenost Tunizije in pozdravlja nedavne ukrepe, ki postavljajo to državo na pravo pot izvajanja akcijskega načrta, ki je bil dogovorjen z FATF. Komisija uh, ugotavlja še posebej, kot je bilo ugotovljeno na več sestankih, naprimer uh, eh, 11. Uh, eh, januarja v St. Petersburgu, da uh, Teunizija ima postrezne ukrepe za uh, boj proti. Uh, pranju denarja in financiranju terorizma. Komisija je popolnoma pripravljena eh, povečati pomoč eh, Tuniziji za izvajanje še neizvetenih določb akcijskega načrta. Eh, to pa bo eh, seveda izvedeno šele, ko bo Tunizija za to zaprosila. Evropska unija in Tunizija, Tunizija imata privilegirano sodelovanje in okvir za medsebojno pomoč. Eh, komisija bo eh, pripomogla eh, k čimprejšnjemu črtanju Tunizije z seznama držav z visokim tveganjem v smislu pranja denarja in financiranja terorizma.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 direktive proti pranju denarja. Tunizija je strateško pomembna za nas in bo leta 2018 še enkrat ponovno ocenjena. Eh, tukaj se bom ustavila in seveda sem na voljo za vprašanja. Najlepše hvala, da ste se držali časovne omejitve. Prosim, da tako storijo tudi druge in zato dajem eh, besedo finančnemu ministru Tunizije, gospodu Čalgumu. Zelo depize. Permite moja tudi. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani poslanci in poslanke, najprej bi se vam rad v eh, imenu tunizijske vlade zahvalil za povabilo v vašo sredo na sestanek v Evropskem parlamentu. Govorimo o naših angažmajih na področju boja proti pranju denarja in financiranju terorizma. Naša vlada se bori proti eh, obema. Rad bi jasno povedal, kako presenečeni smo bili, ko je komisija 13. decembra Tunizijo uvrstila na ta seznam na uh, osnovi uh, javno dostopnih dokumentov. Imamo zaveze na področju boja proti pranju denarja in financiranju eh, terorizma, za razliko od nekaterih drugih držav, ki jih ne bom eh, našteval. Tunizija je ena od prvih žrtev terorizma. Soočamo se s tem izzivom, ki eh, je prizadel našo regijo. Pomembno je ukrepiti naše varnostne eh, sile, pri tem pa slediti tudi finančnim tokovom. Drugače eh, te grožnje ne bomo odpravili. Popolnoma razumemo pomisleke našega partnerja Evropske unije, kar se tiče finančnih tokov, ampak to, tukaj gre za skupne izzive in skupen boj. Neupravičeno in nepravično se nam zdi, da je Tunizija vključena na ta evropski seznam. S tem škodimo dinamiki tega procesa. Obstaja tveganje, da ostanemo na tem eh, seznamu na vkljub našim zavezam predsednik prosi govornika, da upočasni svoj govor. Razumemo, da želi Evropska unija zagovarjati eh, svojo politiko in braniti eh, svoje področje pred eh, takšnimi težavami, ampak neopravičeno in nepravično se nam zdi, da nas uvršene na ta seznam s tem, ste nastali v avtomatski proces, ki eh, pomeni, da obstaja tveganje, da bomo ostali na tem seznamu, eh, tudi če bomo izpolnili zaveze, ki smo jih vključili v akcijski načrt eh, in našo politiko. Tunizija je jurisdikcija, ki z vami sodeluje in ki si prizadeva za izvajanje akcijskega načrta pred včerajšnjim je Tunizija eh, pristala eh, pod novim nazivom in sicer jurisdikcija pod eh, nadzorom in naše Eh, jasno sporočilo je, da želimo z vami sodelovati in da računamo na vašo pomoč. Gospe in gospodje, poslanci in poslanke, naša vlada želi spolniti eh, angažmaje, ki eh, jih je sprejela. Imamo jasno časovnico in še naprej jo bomo upoštevali pri izvajanju akcijskega načrta najkasneje do aprila 2018. Strokovnjaki eh, projektne skupine so dobili eh, informacije o tem na zasedanju v Sankt eh, Petersburgu. Sprejete so bile tudi odločitve, kar se tiče zamrznitve finančnih virov teroristov. Okrepljeni so bili človeški viri za enoto za boj proti terorizmu kartiramo tudi tveganja v finančnem sektorju na osnovi pristopa, ki je usklajen eh, z vašo politiko. Usmerjevalni odbor eh, enote za boj proti financiranju terorizma je bil prav tako pripravljen, sprejete so bile druge odločitve. Tunizija bo do aprila spremenila tudi zakonodajo o eh, registru podjetij in eh, druge zakonodajne akte. Od 2. do 7. decembra je eh, projektna skupina zasedala v Bahrajnu. Eh, dobili smo eh, smernice šele en teden pred vključitvijo na eh, seznam Evropske unije. Tunizija upošteva 26 od 40 priporočil projektne skupine. Kar se tiče zamrznitve finančnih virov teroristov, Tunizija upošteva skoraj da vsa priporočila, upošteva tudi deveto, deveti člen četrte direktive za boj proti pranju denarja. Naše odločitve so že privedle do otipljivih rezultatov leta 2016 naprej. Do eh, aprila 2018 bomo izpolnili tudi druge zaveze, eh, k temu se zavezujemo, s tem, ko nas uvršite na ta seznam, škodite eh, dinamiki našega sodelovanja, eh, trgovskega eh, sodelovanja. Naša država je še vedno ranljiva. Te odločitve so bile sprijete v času, ko se pogajamo o prostotrgovinskem sporazumu ki bi naj na novo zagnal naše odnose. Ste naš strateški eh, partner in mi smo vaš strateški partner. Prvi smo začeli pogajanja o takšnem prostotrgovinskem sporazumu, kar pomeni, da želimo najti eh, težave, najti rešitve, se upravičujem, za vse eh, skupne težave, ampak to na transparenten način do konca prvega semestra, v prvih štirih eh, mesecih tega leta, želimo izpolniti naše zaveze in s tem zapolniti vrzeli v našem boju proti, proti pranju denarja in boju proti eh, financiranju terorizma. Z našim angažmajem vam, vel, vam želimo še enkrat pokazati, kako eh, dober partner Evropske unije smo, zato smo proti vključitvi eh, Tunizije na vaš seznam. Upoštevati je treba naš, eh, naše privilegirane odnose. Hvala. Hvala lepa, minister in sedaj gospod oziroma veleposlanik Rodni v imenu Šrilanke. Najlepša hvala, eh, spoštovana predsednika Šrilanka in Evropska unija imata. Um, opravičujem, ampak Nismo se še odločili, da boste od tam eh, govorili oziroma se upravičujem, če sedite na tem mestu, kjer ste. Yep. Ja. Širlanka in Evropska unija imata dobre medsebojne odnose in odnosi z komisijo in Evropskim parlamentom so zelo pogosti. Le pred desetimi, leti, eh, desetimi dnevi smo imeli sestanek v Kolombu.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 pred kratkim je eh, delegacija iz Šrilanke prišla v Evropski parlament eh, ogledati sedelovanje odbora za nadzor proračuna, tako bi to prenesli v eh, naše nacionalne okvirje. Na visoki ravni potekajo pogovori med šrilanško vlado in evropskimi inštitucijami. Gre za prenos tehničnega znanja iz Evropske unije na Šrilanko. Zelo smo eh, zadovoljni, da eh, nam je eh, odbor Libija omogočil sodelovanje na tem skupnem sestanku. Na plenarnem sestanku v Argentini tretjini 2017 projektne skupine za finančno ukrepanje je bila eh, Širilanka umeščena med eh, države, kjer so bile ugotovljene strateške pomankljivosti glede pranja denarja in financiranja eh, terorizma za leto 2017. Potem je premije Šrilanke podal pisno zavezo za mednarodno sodelovanje v. Um, ustreznih skupinah, da bo Šrilanka spremenila svojo zakonodajo in predpise tako, da bi eh, popolnoma izpolnila mednarodne standarde in zahteve glede pranja denarja. Eh, potem je na osnovi tega eh, bi bil pripravljen skupni načrt mednarodne skupine za presojo in sodelovanje. In ta akcijski načrt že izpolnjujemo. Eh, nacionalni organizacijski odbor eh, je imenovala širilaška vlada za nadzor tega akcijskega načrta. Eh, Šrilanka želi zagotoviti Evropskemu parlamentu, da učinkovito izvaja akcijski načrt v dani časovnici. Ehm, Upoštevamo eh, seveda tudi odločitve, ki so bile sprejete na ravni eh, komisije, ki velja za nas in še dve drugi državi. Spreminjamo torej svojo zakonodajo eh, v smislu izboljšanja pripričevanja denarja in boja proti financiranju terorizma, pri tem pa se izogibamo podvajanju. Imamo svojo lastno metodologijo za ocenjevanje eh, tretjih držav z visokim tveganjem. Eh, Glede glede na jurisdikcijo in strateška pomankanja oziroma pomankljivosti. Eh, naj vam zagotovim, da je Šrilanka pripravljena sodelovati eh, pri vseh naporih in zagotoviti spoštovanje svojih mednarodnih obveznosti. Najlepše hvala in sedaj dajem besedo veleposlaniku Colinu Connellyju, da spregovori v imenu Trinidada in Tobaga. Nismo seveda zamenjali sedeža v dvorani, ampak mislim, da smo s tem prihranili čas. Najlepše hvala, dame in gospodje, spoštovane poslanke in poslanci. V Čas mi je, da lahko spregovorim na temo delegirane uredbe komisije o spremembi delegirane uredbe 2016 skozi 1675 dopolnitvi direktive 2015 skozi 849 Evropskega parlamenta in sveta, kar zadeva dodajanje Šrilanke, Tinidada in Tobage ter Tunizije v preglednosti v točki priloge 1, ko gre za finančni sistem Evropske unije dejstvo je, da pranje denarja in financiranje terorizma predstavlja eh, resno grožnjo, ki se stalno povečuje in, povečuje in zaradi tega eh, moramo toliko bolj slediti metodologiji in priporočilom projektne skupine za finančno ukrepanje. Zato, da bi tudi izboljšali tehnično skladnost na osnovi tega je bil, bila pripravljena tudi dokumentacija eh, eh, karibske eh, projektne skupine in prvič se je uh, ukvarjala z učinkovitostjo sistemov za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma. Junija 2016 je bil sestanek in na osnovi tega uh, sta sledila dva revizorska procesa, eden v okviru CFATF in drugi v uh, okviru um, mednarodne skupine za presojo. Eh, pri tem smo eh, pregledovani učinkovitost eh, izvajanja glede na postavljene benchmarke. Potekalo je tudi seveda vzajemno ocenjevanje in Eh, takoj potem in v vseh obdobjih, eh, ki so bila pregledana, se je ugotovilo, da so napredki doseženi na mnogih področjih, eh, predvsem na nacionalnih tveganjih, politika in koordinacija, tri preventivni ukrepi in štiri uporaba finančnih obveščevalnih podatkov. Na to kaže na visoko politično zavezanost spoštovanja priporočil um, FATF za to, da bi se odpravile vse strateške pomankljivosti in se izboljša in se izvedel akcijski načrt iz 23. Eh, novembra 2017 v skladu z danimi eh, časovnicami. Uh, te, ta akcijski načrt uh, pomeni, da eh, še naprej dobro sodelujemo z FATF-om in CFATF-om in da se eh, zmanjšujejo eh, ovire, izboljšujejo mehanizmi ter krepi zakonodajni okvir. Dva zakonodajna predloga sta bila sprejeta in sta trenutno v parlamentu za odpravljanje teh nepravilnosti. Prvo eh, gre za eh, spremembo zakona o pranju denarja, eh, ki z novim zakonom, ki bo sprejet leta 2018, se usmerja na financiranje terorističnih Eh, organizaciji predstavlja boljšo platformo za eh, boj proti globalnemu terorizmu. Razen tega smo, imamo predlog zakona iz leta 2017, razprava naj bi se končala januarja 2018 v parlamentu, eh, kjer se črta 22. člen o davčnih prestopkih ter uporaba um, orodi za čim hitrejše odkrivanje um, zlorabe nezakonito pridobljenega premoženja. To pa uh, seveda bo pripeljalo k hitrejšemu razreševanju sodnih postopkov, hitrejšemu pregonu uh, in eh, boljšemu preiskovanju kaznjivih dejanj pranja denarja in financiranja terorizma. Eh, mi smo ena od petih eh, držav, ki so vključeni v dokument o skladnosti. Mislim, da ta dokument ni dobro predstavljen, koliko ga mi razumemo, je to eh, dokument, ki se omejuje na specifična tveganja, ki izhajajo iz obstoječih zakonodajnih ureditev. V okviru z temi eh, zavezami eh, smo politično predani doseganjem ciljev in to se ne nanaša na ukrepe skrbnega pregleda. Najlepša hvala. Eno minuto ste mi dali. Še, eno, eh, še en stavek si lahko privoščite. Eh, če ste odgovorili na vprašanja, torej mogoče še zaključni stavek imate toliko časa na voljo. Najlepše hvala. Eh, omejil se bom v skladu z vašimi navodili. Naj samo na koncu še povem, da Trinidad in Tobago si uh, želi um, dialoga na visoki ravni in da imamo pooblastilo parlamenta, da se vključimo v ta dialog. Najlepše hvala, gospod eh, veleposlanik. Sedaj um, pa dajemo besedo koordinatorjem in prosimo jih, da govorijo največ dve minuti, čeprav se zdi to nemogoče. In potem bomo imeli še sestanek koordinatorjev Ekona in Libeja. Torej, gospod Balse, koordinator Ekon za IPP. E <clears throat> Najlepša hvala, gospod predsedujoči, govorim vam nemško. Najprej bi se rad zahvalil predstavnikov jasnil. Lahko premislimo o tem, kako črtati določeno državo iz eh, tega seznama. Gospa Mecola, ne želite besed? Aha, strinjate se s tem, s tem kar je povedal gospod Bals. Zdaj pa gospa Sipel za skupino SD iz odbora Libe. Dve minuti. Thank you very much. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala za izmenjavo mnen s tremi državami. Enega dvoma nimam glede tega, da si zelo prizadevajo za izpolnjevanje kriterijev in pravil in za izboljšanje razmer. Kljub temu pa ne mislim, da obstaja ene države posebej. Tudi, če bi mi to obljubila Evropska država, da bo to izvedla do aprila in ne bi zaupala. Dejala bi v redu. Držav je jasno, da imamo odlično sodelovanje in partnerstvo s temi tremi državami. S Tunizijo imamo privilegirano partnerstvo in tega spolnjeni in zato ne mislim, da bi lahko glasovali proti delegiranemu aktu spolnjeni in zato ne mislim, da bi lahko glasovali proti delegiranemu aktu. O eh, predlogu odborov eh, Libe in Ekon. Sedaj pa v imenu odbora EKON in skupine ALDE. Ponavadi smo mi z EKR na vrsti. Najprej bom dal besedo koordinatorjem iz vsakega odbora. Naprosil za besedo, zato predajam besedo kolegi. Torej, koordinator iz skupine ALDE ne želi besede. Drži? Kdo je naslednji? tremosa. Ne skrbi me vrstni red, vendar pa ponavadi najprej dobi koordinatore skupine EKR in potem iz skupine ALDE. Vendar pa, če gospod Tremosa želi prvi besedo, je tudi to v redu. Sam sem koordinator odbora IECON in v koordinatorjev. Seveda boste dobili besedila, tako je zadeva zaključena. Gospod Tremosa je koordinator, zato mu bomo dite potem besedo vi, gospod Tremosa. No, just uh, a very brief intervention to say that. Sama ne zaupam projektni skupini za finančno ukrepanje. Seznam vključuje Tunizijo, ne vključuje pa drugih eh, držav, kot naprimer Libija. Zelo pa zaupam komisiji in tudi drugim, ki so delali na področju direktive za boj proti pranju denarja in tudi drugim poslancem, ki smo delali, odpiše to, kar predlaga projektna skupina. Strinjam se s tem, kar je dejal kolega Luke, da bi morali imeti delegiran akt za vsako posamezno državo. Nepošteno je namreč, da se obravnava vse te države skupaj. Zato bi rada slišala več informacij o komisiji, bi jim tudi sam rad zastavil vprašanje. Nisem preveč zadovoljen z vašo vodno izjavo. Ta je bila preveč birokratska. Najprej pravite, da gre za resno vprašanje o registru dobičkonosnega lastništva, za kar smo si prizadevali. Torej, da bi vključili seznam, na seznam vse tiste države, ki nimajo takšnega lastništva, registra. Mislim, da bi se na tem seznamu do teh držav, ki so na seznamu, da drugih držav ni. Torej, rad bi slišal pojasnilo za to. Nisem namreč zadovoljen z vašo izjavo. Take, um, Lahko sedaj slišimo odgovore komisije in veleposlanikov. Dve minuti vsak. Torej, bom malce bomo popustljivi. Tri minute. Upam, da se spomnim vseh vprašanj. Če ne me prosim, spomnite. Še časovnica najprej. Natančnih datumov ne poznam, pregledati moramo zakonodajo. In da črtamo državo seznama, bi morali opraviti postopek, kar vključuje tudi obisk te države. Ne gre samo za izvajanje zakonodaje, ampak tudi dodatno delo. In še vprašanje odnosov seznama FATF in naše lastne ocene. Sami sedaj izdelujemo metodologijo in pripravljamo oceno. Pripravili bomo prve ocene ob koncu tega leta. S tem bomo dopolnili seznam FATF glede lasništva. O tem smo razpravljali mi in tudi FATF. Zakaj Tunizija? Časovnica projektne skupine je bila predmet dogovora. Vsako državo in Tunizija je takšno časovnico sprejela. Druge države so na vrsti kasneje in na to bomo opravili oceno. Verjetno bomo videli, da se bo na seznamu znašla še kakšna država. Ta seznam ne pomeni sankcij, gre za to, da opravljamo dodatne preglede, s tem ne oviramo trgovine, ne zaustavljamo pomoči in v tem smislu ta ukrep ni tako strok kot drugi ukrepi. In sedaj še vprašanje glede informacij za oceno. Te podatke, informacije smo pregledali. Pregledali smo celotno gradivo in obstajajo še pomankljivi podatki. Podatke imamo, vendar pa moramo iz tega izluščiti pomen. In še vprašanje glede Libije. Na to vprašanje bomo lahko odgovorili kasneje. Proti koncu leta bomo opravili to oceno. Sem še kaj pozabila? Um, like... Koliko držav nimajo registra o dobičkonosni lastništvu? mi opravljamo oceno po vrstnem redu v okviru čas, dogovorjene časovnice. To bodo pregledali. Imamo tudi uredbo o nadzoru nad nefinančnim sektorjem. Tukaj obstaja veliko pomankljivosti. In še glede delegiranih aktov, po vsej verjetnosti. bi danes, če bi mi pripravili delegiran akt, prišli do drugačnega seznama. In še nekaj v zvezi s smernicami za finančni sektor. Ne finančni sektor, uredba in nadzor. Torej, urejanje in nadzor nad nefinančnim sektorjem. The colleagues, the ambassadors in prvi ima besed. Pomembna vprašanja in zato, kar je dejal gospod finančni minister. Napredek, je, ki smo ga upravili, je zelo pomemben In eh, tudi problemi, ki jih je identificirala komisija, nam pomagajo, da ostanemo na pravi poti in da ohranimo konstruktiven dialog. Šrilanka je država, ima zelo trdne načrte za obnovo demokracije in za spoštovanje vladavine prava. V tem smislu smo v stalem dialogu z evropskimi inštitucijami in prosim, da to upoštevate, da imamo vzpostavljene mehanizme za reševanje teh vprašanj. Nam lahko podate kratko izjavo. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, da ste mi dali še enkrat priložnost. Pregovorim. Od mojega prihoda v. Bruselj kot eh, veleposlanik. Veliko delam za dialog in sodelovanje. Vprašali ste me, če spoštujemo postopek. Dobili smo rok treh dni za odgovor na ta vprašanja. Kolikor vem, komisija se nikoli ni posvetovala Šrilanko glede teh vprašanj. In drugič, prišlo je do napačnega tolmačenja dela projektne skupine FATF. Ta skupina nikoli ni predlagala ali priporočila kakšno koli sankcijo. Kako lahko zahtevamo, da se sankcionirate države, če prekna skupina tega nikoli ni priznana? In tretjič. Moja država je izpolnila 38 od 40 kriterijev. Deloma imamo delno skladnost, pa polno skladnost, torej izpolnjujemo zahteve, zato bi vas rad prosil za pravičen postopek prosim, da še enkrat pregledate postopek posvetovanja, da obiščete te države, kajti izpolnjujemo 38-40 priporočil in kriterijev. FATF nikoli ni predlagal nobenih sankcij v okviru tega postopka. Najlepša hvala, gospod veleposlanik, zelo čustveno in jasno ste izrazili svoje mnenje in stališče. Tisti, ki ste prišli na glasovanje, ne sodelujte v razpravi, prosim za malce potrpljenja. Gospod Galtieri, lahko nadaljujete. Najprej bi se rad zahvalil predstavnikom tunizijske vlade in veleposlanikoma Šrilanke in Trinidada in Tobaga. Hvala tudi predstavnikom komisije. Seveda bi se radi o tem pogovarjali s komisarko Jorovo, ampak vseeno se zahvaljujemo angažmaju generalne direktorice. Odkrito rečeno, no seveda je sedaj treba pripraviti kratko oceno, ampak odkrito rečeno nisem prepričan potem, ko sem vas slišal. Mislim, da obstaja eh, določena kontradikcija med eh, današnjo izjavo in pa deklaracijo komisije meni se zdi popolnoma jasno, da smo sedaj priča kombinaciji eh, pomankanja določenih elementov, ki so pomembni, ki pa niso dovolj sami po sebi, da bi ocenili Tunizijo tako, kot je bila ocenjena. Eh, obstaja neka vrzel pri časovnici. Prva ocena in ukrepi, ki so bili na to sprejeti in obdobje, eh, kjer imamo sedaj manjše Eh, težave pri izvajanju, naprimer najeti je treba nekaj ljudi, eh, pripravi je treba smernice na drugi ravni in eh, še dve zakonodajni vprašanje je treba rešiti, ki pa niso tako problematične, saj veljajo za številne države, ki jih ni na tem seznamu. Pošteno povedano bi morala biti komisija jasnejša pri pripravi ocene in pri zavezi, da iz seznama Eh, hitro črta tiste, ki eh, tam ne smejo biti. Nismo slišali, kaj pomeni hitro. Eh, ne vemo, če bo v prihodnosti sprejeti več delegiranih aktov, če bo sprejen samo en delegiran akt, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Mislim, da je treba to sedaj oceniti. Morda za nekaj minut sedaj prekinemo sejo, tako da bodo politične skupine imele čas, da formalno ocenijo eh, to razpravo. Na to se bomo odločili, kako bomo postopali. Eh, glasovanje naj bi potekalo glede na dnevni red in formalno gledano eh, ga moramo izvesti. Prosim torej za prekinitev za minuto dve, tako da se lahko posvetujete tako znotraj skupin, kot tudi med skupinami. Komisijo in ostale pa bi. Eh, prosil, da zapustite dvorano, delo pa bomo eh, nadaljevali čez nekaj minut. Kolegi in kolegice, gospod Gualteri eh, torej želi povedati, da lahko poslanci in poslanke ter politični svetovalci ostanejo v dvorani, vsi ostali, komisija in goste pa prosim dvorano zapustite. Na to se bomo odločili in nadaljevali z glasovanjem.